Meine Damen und Herren. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prosim, če sedete na, cenejša, eh, na cenejše sedeže. Dovolite, da otvorim predstavitev visoka predstavnica unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter kandidatke za podpredsednico Evropske komisije. Gospa Mogherini, prisrčno pozdravljeni. Hvala, da ste danes prišli sem in veselim se že razprave, ki smo Ja, pravzaprav že začeli, takrat, ko ste nas nagovorili kot eh, predsedajoča italijanskega predsedstva. Naj vas vse spomnim, da so v poslovniku Evropskega parlamenta določeni postopki za predstavitev, ki zahtevajo določene načela, neodvisnost, poštenost, odgovornost vsakega kandidata oziroma kandidatke. Dobili ste v pisni obliki tudi odgovore na vprašanja, ki ste jih ji poslali v pisni obliki naprej. Kar zadeva današnjo predstavitev, naj povem, da je struktura podobna kakor s kandidatom za komisarja gospodom Hanom. Eh, visoka predstavnica, kandidatka za podpredsednico, bo najprej se predstavila v 15 minutah, potem boste dobili vsak eh, besedo, dobila bo možnost, da v treh minutah odgovori na vsako vprašanje. Prvo vprašanje bodo zastavljali predstavniki političnih skupin, potem nepovezani poslanci in eh, pre, trije predsedniki odborov. Eno minuto in pol bo imela kandidatka dovolj za odgovor na vsako vprašanje. Vse članice in člane prosim, da zastavljajo vprašanja, kot je bilo predvideno. Eno vprašanje za eno minuto, ko gre za ostale govornike in kandidatka bo imela dve minuti časa za odgovor. Čas za vprašanje je porazdeljen po političnih eh, skupinah in prosim vse, da spoštujete čas, ki vam je dodeljen za govor. Sicer se bomo znašli v težavah. Mislim pa, da na predstavitvi komisarja oziroma kandidata Eh, Hana smo dobro uspeli obvladati ta čas in prepričan sem, da bomo tudi danes lahko tako naredili. Žal bom moral ne eh, prekiniti, temveč eh, ugasniti mikrofon tistim, ki ne boste spoštovali svojega časa. Prosim, da se tega zavedate. In zato, ker sem na slabem glasu danes, vas prosim, da nikar mi ne dopovedujte še en stavek, ki imam potem, ko bo že iztekel se vaš čas eh, za postavljanje vprašanja. Mislim, da znamo to upraviti tako, kot je treba. Po razpravi bo kandidatka za komisarko imela še 5 do 10 minut časa za to, da naredi sklepe, do trenutka, ko bom sam končal ta sestanek. Gospa Mogherini, z velikimi pričakovanji vam bomo prisluhnili. Veselimo se vašega mandata. Ko gre za razvoj eh, službe za zunanje delovanje, moram reči, da smo mu tesno sledili zadnjih pet let in to obdobje, ta razvoj je bil neke vrste preizkusno obdobje politike treh klobukov. Želeli smo doseči rezultate sinergijskega pristopa s tem smo visoko predstavnico potrdili tudi kot kandidatko za podpredsednico Evropske komisije. Na ta način smo poskušali povezati cel eh, svežen vprašanj, ki se nanašajo na našo zunanjo, eh, naše zunanje delovanje. Upam, da bomo to priložnost in da jo boste tudi vi izkoristili za to, da bo služba za zunanje delovanje, ki je sedaj že zgrajena v določeni meri, prevzela boljše sodelovanje s 140 predstavništvi v različnih državah sveta in upam, da bo sposobna narediti nekaj, kar nam bo vsem skupaj omogočilo narediti korak naprej, tako v parlamentu kot tudi v svetu ministrov. Mislim, da je neke vrste intelektualno vodenje tisto, ki ga potrebujemo, da pridemo do Evrope, ki bo govorila z enim glasom in eh, da pridemo do ustreznega delovanja tako v svetu kot v parlamentu, da bomo lažje se povezali z sosedstvom. Pripričan sem, da ste v zelo zanimivih eh, časih eh, sedaj dobili to kandidaturo, kar pomeni, da se bomo morali ukvarjati z mnogimi vprašanji, ki se nanašajo na sodelovanje pri eh, izvrševanju parlamentarnih pravic. Zunanja politika je seveda v pristojnosti izvršnega organa, ampak parlament preko parlamentarne demokracije izvaja svojo nadzorno funkcijo, želi biti eh, partner v posvetovanjih, zlasti ko je treba podpisovati kakšne podpo, eh, kakšne eh, dogovore, sporazume in seveda tudi kot eh, organ, ki potrjuje predlagani proračun Evropske unije. Zato se veselim te razprave. Veste tudi, da je za nas pomembno še nekaj. Ko gre za pravilo treh tretjin pri zaposlovanju ljudi v zune, službi za zunanje delovanje, upamo, da ne boste samo vodilnih iz drugih oddelkov, drugih služb eh, sprejeli kot kandidate, temveč da boste resnično spoštovali naš sporazum, ki se nanaša na predstavnike in eh, poklicne eh, diplomate, ki delujejo v službi za zunanje delovanje. Mislim, da je naš sporazum dober, dober temelj za dobro oblikovanje kadrovske politike tudi v prihodnosti. Mi bomo seveda naredili svoje, vse, vse kar je v naši moči. Gospa Federika.